pah, očkodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve okrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Prvi dobi besedo poročevalec gospod Bach. Ja, ja. herr vizepräsident kallas werte kolleginnen und kollegen! gospod podpredsednik kallas kolegi in kolegice že na začetku želim čestitati komisiji za njen predlog o pravicah letalskih potnikov. te pravice naj bi sedaj posodobili. trenutna situacija je nezadovoljujoča. gre za vzpostavitev in ohranitev pravic letalskih potnikov. To je za državljane zelo pomembna tema. Vse prepogosto državljani na evropsko zakonodajo gledajo kot na nekaj, kar presega svoje pristojnosti, kar omejuje njihove pravice. V tem primeru pa želimo situacijo milijonov državljanov izboljšati z dodatnim zagotovilom pravic in tudi uh, z določili, da morajo biti potniki o svojih pravicah bolje obveščeni, tako da lahko te pravice ureš, uh, uresničijo. Um, sam sem se oprl na sodbe Evropskega sodišča, na študije, na letalske družbe, ki sprejemajo in odpravljajo potnike. Uh, zame je pomembno to, da imamo jasna in razumljiva pravila in zato sem dodal predlogu komisije tudi nekaj dodatnih definicij. Pogosto smo si ogledali, kje letalske družbe izkoriščajo trenutne vrzeli in tam smo te vrzeli odpravili. Pogosto se je to zgodilo v izrednih razmerah in v povezavi z tehničnimi problemi. Tehnični problemi oziroma tehnične napake bodo od sedaj naprej dopustne samo, če bodo podkrepljene za dokazi. Ko gre za izredne izmere, pa bomo pripravili ustrezen seznam teh razmer. V interesu potnikov smo torej predlog komisije še izboljšali. Ko gre za očkodnine, v primeru Eh, večkratnih prekinitev letov smo tudi izboljšali eh, določila, tako ima do sedaj potniki pravico do očkodnine 300 evrov za lete do dolžine 3500 eh, km in 600 evrov za vse druge lete daljše od 3500 km in pri zamuda, ki so daljše od 5 ali 7 ur. Um, tudi pritožbeni organi morajo sedaj spoštovati roke in ne smejo v nedogled odlagati obravnavo pritožb. Izboljšati je treba tudi informacije za potnika. Že pri rezervaciji vozovnice zahtevamo preglednost. Eh, poleg tega pa moramo zagotoviti tudi eh, informacijske točke in pa točke za stike na letališčih, kjer mora poučeno osebje potnikom dati na razpolago vse potrebne informacije. Potem še uh, pravice ljudi z posebnimi potrebami oziroma z omejitvami gibanja. Ehm, tudi ko gre za zavrnitev ukrcanja, več ne bo dovoljena politika neizkoriščene vozovnice, da se potnik ne bi mogel ukrcati, če bi zamudil let na namembno destinacijo. Um, In tudi, ko gre za povezovalne lete, bo sedaj odgovorna letalska družba, ki je povzročila zamudo in uh, tukaj bomo izhajali iz uh, časa, ko potnik prispe na končno destinacijo. Potem tudi, ko gre za ročno predlago, smo, smeli, smo sprejeli nekaj novih uh, določb, sedaj bo uh, Eh, prepovedano pravilo, da lahko vzameš samo en kos ročne prtljage na letalo. Potem nacionalni eh, organi bodo dobili večje pristojnosti in bodo lahko eh, sprejeli sankcije, če ne bodo spoštovane pravice letalskih potnikov. Na koncu se želim zahvaliti za dobro sodelovanje poročevalcem v Senci in pa želim se zahvaliti tudi odboru IMKO. Dobro smo sodelovali in veselim se razprave. Hvala. Herzlichen Dank v imenu komisije dobi besedo gospod komisar kallas. gospod kallas vi ste v svojem poročilu opozorili na pomanjkljivosti predsedujoči, spoštovani poslanci, gospod Bah. Komisija se želi zahvaliti poročevalcu in pa drugim članom odbora za promet za njihovo konstruktivno delo pri pripravi uredbe o pravici letalskih potnikov. V praksi letalski potniki niso vedno obveščeni o pravicah, do katerih jim pripadajo. E, to je zato, ker sistem izvajanja sedanji sistem izvajanja še ni dovolj učinkovit in ni enotno izvajan po celotni Evropski uniji. Drugič pa imajo letalske družbe in pa potniki različna tolmačenja istih besedil. Zato pogosto prihaja do sporov. Predlog komisije želi zato ustvariti več jasnosti, eh, prav tako želi izboljšati izvajanje pravic letalskih potnikov istočasno pa upošteva tudi um, operacijske in pa finančne vplive na letalske družbe. Se, seveda to vse vpliva na cene vozovnic. Komisija pozdravlja dejstvo, da je poročilo iz eh, odbora TRAN okrepilo pravice potnikov pri eh, pravici do informacij, pri tem, kaj naredijo letalske družbe v primeru odpovedi letov. Ehm, in pa izboljša jih tudi na področju ulaganja pritožb. Vendar pa uh, nas skrbijo nekateri predlogi sprememb, ki so bili uloženi v parlamentu. Uh, naj omenim zamude na, kratko, na kratkih razdaljah. Uh, komisija želi uh, ohraniti sedanji prag za očkodnino. Komisijo skrbi, da bi lahko bili eh, takšni pragi preniski in da bi to lahko imelo eh, stranske učinke, ki bi škodili potnikovemu interesu. Če letalska družba nima dovolj eh, časa, da odpravi vzroke za zamudo, bi lahko imeli finančno spodbudo, da bi potem zamujene lete preprosto odpovedali. Eh, mi želimo, da se potniki lahko vrnejo domov ali pa kamorkoli že želijo odleteti. Parlament želi sprejeti tudi izčrpen se zenam izrednih razmer, ki upravičujejo letalsko družbo oziroma zaradi katerih eh, letalska družba ni dolžna plačati očkodnine. Potem še insolventnost. Tukaj komisija polno razume skrb parlamenta, ampak ta predlog, da bi naj eh, letalske družbe pripravile sklad ali da bi naj zagotovile vračanje potnikov v domovino, ehm, to se nam ne zdi izvedljivo. To bi podvojilo stroške sedanjo sedanje uredbe in bi bilo nesorazmerno. Sporočilo komisije iz 18. marca 2013 o zaščiti potnikov v primeru nesolventnosti letalskih družb eh, določa celo vrsto zavez, ki bodo sedaj prevedene tudi v konkretna dejanja. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, upam, da bo današnja razprava pripomogla k temu, da najdemo ustrezno ravnovesje med različnimi interesi. Spomniti se moramo na to, da je glavni cilj hitrosti zakonodaje, boljše spoštovanje pravic letalskih potnikov eh, da, in da bolje obravnavamo pritožbe tako letalskih potnikov, kakor tudi letalskih družb. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še mnenje eh, odbora za notranjo trgovino. O tem bo spregovoril Hans Peter Majer. Izvolite besedo. Kolegi in kolegice, poročevalec pravilno predlaga, da tisti potniki, ki zamudijo let na namenjeno destinacijo, tem sedaj ne sme biti, ne sme biti zavrnjeno, zavrnjeno okrcanje za povratni let. E, to velja samo za e, dvosmerne vozovnice. Če gre za povezovalni let, pa uh, to pravilo ne bi veljalo in to se mi ne zdi upravičeno. Pravice letalskih potnikov in potrošnikov ne smejo biti odvisne od, to, od tega, ali ste rezervirali enostavni let ali pa let s prestopanjem. Se pogosto spohni druge možnosti, kot pa da rezervirate let s prestopanjem. To je uh, nepravično in mi ne moremo dopustiti, da tisti potniki, ki so plačali vozovnico, eh, potem, je potem ne bi mogli koristiti. Oni so kupili vozovnico in morajo imeti pravico do povratnega leta. Hvala lepa. Besedo dobi Matjo Groš. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu Žoržu Pahu. Mislim, da je opravil odlično delo. Eh, zagotovil je ravnovesje med zahtevami letalskih potnikov in po drugi strani je upošteval tudi pomisleke letalskih družb. Ustvaril je veliko več jasnosti, preglednosti. To je bila glavna naloga, ki smo jo morali uresničiti. Iz različnih sodb Evropskega sodišča. Različne sodbe Evropskega sodišča so prav tako bile vključene v sedanje besedilo. Eh, glavna težava pri tem je izmeriti, ali očkodnina ustreza škodi um, Če je odpovedan let in potnik zato dobijo škodnino 600 evrov, potem to morda potrošnika ne osreče in bi si raje želel uresničiti svoj let. E, potem tudi ne gre, da bi tisti, ki rezervira poceni let za 20 evrov, dobijo škodnino 400 evrov. Uh, Enako velja tudi za temo izrednih razmer. Tukaj apeliram na letalske družbe. Mislim, da ima ta zakonodaja dodano vrednost, če sta obe strani razumni in če se ne navede pri vsakem problemu izredne eh, razmere kot vzrok za te težave. No, zame pa se zdi najbolj pomembno področje informacij za potnika. Eh, informacije mora biti jasne, zlasti tiste, ki so ponujene preko interneta, tako da ni treba, da preberete 20 strani, da, vede, da, ve, da veste, ali lahko vzamete seboj en kovček ali dva in kako težek je lahko ta kovček. Potem potnik mora imeti tudi uh, kontaktno točko, kjer se lahko informira in kjer lahko uloži svojo pritožbo. No, vse to je sedaj zagotovljeno v tem besedilu, to predstavlja dodano vrednost za vse, tudi za letalske družbe, predvsem pa za evropske potnike in pa za evropske pripravljalce zakonodaje. Hvala. Hvala. Gospa Vrnjo je naslednja. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Danes bomo glasovali o pomembnem besedilu, s katerim bomo znatno izboljšali pravice državljanov. Državljani se bolj pogosto potujejo z letalom, večkrat se srečajo z zapletenimi okoliščinami, pogosto so žrtve trgovinskih zlorab in drugih težav. To besedilo bo stvari izboljšalo. Mislim, da smo besedilo izboljšali. Hvala lepa poročevalcu in ostalim kolegom iz skupin za dosežen rezultat. Ta zakonodajni predlog je izvedljiv. Ne bomo nič dosegli, če bomo državljanom podelili obsežne pravice, te pa bodo letalske družbe lahko zaobšle z sklicevanjem na tehnične napake podjetja, letalska podjetja se bodo lahko sklicevala res samo na izredne okoliščine. Poleg tega to besedilo v primeru zamude letala zagotavlja tudi odškodnino. Vidno pa moramo seveda upoštevati tudi morebitne dodatne stroške. Zavedati se moramo, da imamo skupno evropsko nebo. Ko gre za finančno domestilo, je treba izpolniti tri pogoje. Zdi se, da so nekateri predlogi sprememb res bolj naklonjeni potrošnikom, ampak kot ste rekli, gospod komisar, letalske družbe bodo raje odpovedale let, kot da bi se držale predvidenega časovnega okvira. Potem je tu še vprašanje, kaj se zgodi, če nekdo ne koristi letalske karte na samem začetku ali ko prestopali, se lahko potem takemu potniku kasneje zavrne vstop na letalo. Poleg tega bi morali natančno zapisati na vozovnico, kolikšna je cena in koliko teže lahko seboj odnese posamezni potnik. To velja tako za vdano prtlago, kot tudi za ročno prtlago. Mislim, da je to besedilo uravnoteženo in da nalaga realne obveznosti za letalske družbe. To pa je dobra podlaga za pogajanje s svetom. Torej, Hvala lepa. Gospa Savisar je naslednja govornica. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod Kalas, v imenu skupine ALDE želim povedati, da smo si v naši skupini vedno prizadevali za pravice letalskih potnikov. Jaz sem se ukvarjala za celo vrsto poročil o, letal, o pravicah letalskih potnikov in mislim, da moramo te pravice vedno zagotoviti. Trenutno poročilo smo dobili zaradi Eh, ponavljanja situacij, ko so odpovedani leti, ko prihaja do velikih zamud ali pa ko eh, prihaja do problemov v zvezi z eh, prtljago. Tudi islandski. Tudi prah iz islandskega vulkana je pokazal ponovno potrebo potem, da je treba razjasniti obveznosti in pravice letalskih družb in pa potnikov. Potniki morajo biti obveščeni in zagotovljen jim mora biti sistem odškodnin. Potniki morajo poznati svoje dožnosti in pa svoje pravice. Pogosto potniki teh pravic ne poznajo, letalske družbe pa ne naredijo dovolj za to, da bi jih o teh pravicah obveščali. Pozdravljam dejstvo, da imajo sedaj zahvaljujoč dela, delu odbora za promet potniki pravico do očkodnine v primeru odpovedi letov ali dolgih samot. Um, ehm, posadke bodo tudi boljše usposobljene um, in eh, prav tako bomo zagotovili boljše storitve za potnike z omejitvami gibanja. Dobro je, da je odbor podprl zgornjo mejo 90 minut za zamudo in da podpira tudi regionalne letalske družbe. Teh 90 minut zamude pomeni, da so letalske družbe upravičene do izplačila očkodnin. Pozdravljam tudi to, da bo odpravljena eh, politika neizkoriščene vozovnice, tako da, bo, da bodo lahko um, potniki izkoristili povratni let, tudi če niso izkoristili leta na destinacijo. Um, obžalujem uh, ravnanje socialistov, ki so se najprej strinjali za kompromisom, sedaj pa skušajo spodkopati. Um, zato ne podpiramo predlogov sprememb iz odbora Inko in pa uh, predlogov sprememb uh, Eh, gospoda Majerja. Na koncu bi, še bi omenila še problem Gibraltarja. Govornica je prekinjena. Predsedujoči, ja, veste, dolg se nam govorniko imamo in na to še glasovanje, zato se morate držati časa za govor. Gospod Taylor. Well, much, uh, Hvala lepa, gospod Taylor predsedujoči, kolegi. Danes vam govorim kot poročevalec o lanskih uredbah eh, na isto temo, bil pa sem tudi eh, poročevalec v senci pri poročilu Bah. Zahvaljujem se poročevalcu za njegov konstruktivni pristop. Vesel sem, da nam je uspelo nekoliko spremeniti predlog komisije. E, predlog komisije je bil v prvi vrsti pro letalske družbe, sedaj pa smo dobili predlog, ki polaga več pozornosti vidiku letalskih potnikov. E, jaz sicer mislim, da bi morali odškodino plačati že, že po zamudi e, ene ure, ampak e, uspeli smo doseči kompromis, tako da bo sedaj treba plačati odškodino po zamudu treh let. To e, odraža tudi dosedanje sodbe Evropskega sodišča. To je veliko boljše kot pa izhodišče. E, predloga komisije, ki je predvidevalo odškodnino samo za pet urne zamude. Eh, prav tako pozdravljam dejstvo, da smo sedaj omejili seznam eh, izrednih razmer, tako da letalske družbe ne bodo mogle uporabljati tega, izvora, tega izgovora za izogibanje, za izogibanje plačilom odškodnin potnikom. Eh, prav tako pozdravljam določbe Eh, na področju informacij potnikov. Upam, da bomo izboljšali tudi izvajanje eh, teh določb. Eh, mislim, da lahko pozdravimo tudi predlog o neodvisnih posrednikov. In pa dobro bi bilo, če bi vključili tudi Eh, okoljski in podnebni učinek eh, letalskih potovanj. To bo sedaj napisano na vozovnici. Ne moremo pričakovati, da bodo ljudje bolj odgovorni na področju emisij CO2, če sploh ne, ve, ne vedo, um, kakšen je tukaj učinek eh, njihovih načinov potovanja. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci in pa poročevalcu Bahu za njegov konstruktivni pristop. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Uh, bila sem poročevalka v senci za skupino ELS uh, iz leta 2004. Mislim, da je ta izvorna zakonodaja prinesla veliko koristi letalskim potnikom po Evropi, dvignjeni so bili standardi, ampak kakor je že omenil prehodni govornik v luči uh, Um, praha iz islandskega vulkana in pa v luči sod Evropskega sodišča smo morali ponovno pregledati ta predlog. Pozdravljam delo soporočevalca Baha, uh, ki je neutrudno delal in si sedaj zasluži počitka. No, ampak mm, nažalost menimo, da je bil predlog komisije spremenjen do te mere, da bi to lahko škodilo koristi potnikom. To bi lahko škodilo konkurenčnosti regionalnih letalskih družb. Ehm, dobro, pozdravljamo nekatere spremembe, 90 minut na omejitev za zamude in pa določbe, da morajo biti spletne strani letalskih družb zelo jasne, ehm, če na ta način letalske družbe prodajajo vozovnice. Eh, spodbujati želimo lokalne skupnosti, ustvarjati želimo gospodarsko rast, zaposlovanje, eh, ampak ponekod pa imamo pomislike. Najprej znižanje zamud iz 5 na 3 ure. To morda zgleda kot korist za, potroš za potrošnika, ampak to bi lahko privedlo do večje odpovedi letov. Eh, in prav tako bi lahko to uničilo nekatere dogovore med posameznimi letalskimi družbami in to bi lahko tudi škodilo regionalnim letalskim družbam. Zvišanje stopnje očkodnin pogosto ne odraža stroška nekaterih eh, zelo poceni vozovnic, ki jih kupujejo ljudje. Mislim, da bi morali tukaj očkodnino prilagoditi ceni vozovnice. Ampak vseeno uh, sem vesela, da, je, da so bila nekatera vprašanja vseeno rešena v tem predlogu. Naj povem, da sem uh, eh, uložila nekaj predlogov spremembo v zvezi z Gibraltarjem. Uh, Ehm, naj povem, da so leta 2006 vlade Združenega kraljestva Gibraltarja in Španije podpisali sporazum, ki govori o tem, da je Gibraltar del enotnega trga. To je britanski čezmorski teritorij in je del Evropske unije in zato mora imeti enake pravice kot katerakoli druga država v Evropski uniji. Tukaj nam je nam ni uspelo tega predloga uveljaviti v odboru za promet, sem pa predlog spremembe ponovno uložila in upam, da bodo poslanci ta predlog podprli. Hvala lepa, gospod Količek. Milaj kolegine, važeni kolegove, prava cestuj. Spoštovane kolegice in kolegi, pravice potnikov v letalskem prometu urejamo že kar nekaj časa. Vendar smo šele v zadnjih nekaj letih te pravice začeli uveljavljati in spodbujati tudi na letališčih. Potniki imajo na voljo tri mesece, da uložijo pritožbo nad letalskim prevoznikom. V roku dveh mesecev mora potem potnik prejeti tudi odgovor s tem v zvezi. Pripravili smo kompromis, s katerim želimo letalskim družbam preprečiti to, da bi se izognile svoje odgovornosti do vseh državljanov, ki potujajo. Obstaja neizčrpen seznam izrednih ukrepov in okoliščin. Pravzaprav je priloga dve neke vrste priročnik za potnike. Obstaja več zadev, ki smo jih izboljšali v primerjavi z besedilom iz leta 2004, naprimer, ko gre za majhne otroke, ko gre za potnike, ki seboj prevažajo opremo za gibanje ali glasbila in tako naprej. Potniki bodo lahko seveda od sedaj naprej koristili samo določene segmente letov, ki so predeljeni na vozovnici. Mislim, da sedaj uveljavljamo nove standarde na področju letalstva. Komisar, naj povem še to, da na Češkem potovalne agencije imajo zavarovanje proti nesolventnosti. Spet prosim, da ne prekoračite svojega časa za govor. Gospod Otci, naslednja. Je tudi ni v dvorani gospod Koh. Gospod predsedujoči, gospod komisar, poročilo PAH je kompromis prijazen potrošnikov, upošteva zahteve letalskih potnikov in pa interese letalskih družb. Krepi pravice potrošnikov, takoj, tako glede na trenutno situacijo, kakor tudi glede na predlog eh, Evropske komisije v času pred volitvami, pa vendar obstaja eh, nevarnost, da bi potrošnikom ponudili preveč, zato kritično gledam na nekatere predloge sprememb. Glede na to apeliram na vas, da podprete poročilo takšno, kot je bilo sprejeto v odboru za promet in da se vzdržite vlaganja dodatnih predlogov sprememb. Uh, gre predvsem za te prage, eh, te, ki so navedene v poročilu BAH, eh, torej zgornje meje za zamude. Eh, to se mi zdi popolnoma razumno. Če bomo višali te pragove, potem bodo letalske družbe prej odpovedale lete in to bo škodilo potrošnikom. Letalske družbe bi lahko tudi prehude oziroma previsoke očkodnine preprosto uračunale v vozovnice in zato bi bile te še bolj drage. Potem še vprašanje politike nov šov. Letalskam družbam mora biti možnost eh, dati posebne ponudbe za določenimi pogoji in od tega lahko imajo potrošniki koristi, če se letalskim družbam več ne bo eh, splačalo um, ponuditi posebnih ponudb, potem bodo vozovnice v eh, prihodnosti dražje. Se pravi, tukaj moramo ravnati razumno in ne ciljati na nekakšen kratkoročni uspeh. Hvala, kolega. Ali sprejmete vprašanje v postopku modre kartice? Da, um, gospod Leichtfried, izvolite. Okay. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, zdaj sem se kar zdrznil. Pozorno sem vas poslušal in kar naenkrat ste rekli, da obstaja nevarnost, da bi bili preveč prijazni potrošnikom. Ali je to linija vaše politične skupine, da delamo samo to, kar je dobro za gospodarstvo, potem pred volitvami pa se na hitro pobrigamo še za ljudi, ki bi nas najprej volili. Upam, da sem vas narobe razumel, kolega. Ja, ste me že prav razumeli. Mislim, da je politika uravnoteževanje interesov in zato se moramo tega tudi držati gospod el khadraoui je naslednji. hvala lepa gospod predsedujoči gospod komisar danes govorimo o izjemno pomembnem vprašanju ki še posebej zadeva naše državljane in mislim da na evropo ta razprava meče pozitivno luč. Leta 2004 smo se prvič pogovarjali o pravicah potnikov v letalskem prometu. Upoštevati smo morali tudi sodbo sodišča na tem področju. Poročevalec, kolega Bah in poročevalci v senci so pripravili besedilo, s katerim bomo zakonodajni akt še izboljšali naprimer, kaj se zgodi, če pride do zamude pri letu, kaj se zgodi, če je let odpovedan. Mislim, da smo dosegli verik napredek. Opredelili smo tudi sam pojem izredne razmere. Dobro je, da te stvari v zakonodajnih aktih dosledno uredimo. Rad bi spostavil tudi to, da imajo državljani sedaj možnost, da zaprosijo za pomoč, če naletijo na težave na letališču. Državljani lahko prosijo za pomoč, če gre karkoli narobe natančno predeljujemo tudi obliko pomoči, do katere so državljani upravičeni, natančno predeljujemo tudi, kakšno prtljago lahko potniki odnesijo seboj na letalo. Skratka, pri vseh teh zadevah smo dosegli korak naprej. Glede predloga komisije lahko povem, da je parlament znatno izboljšal to besedilo. Občutek imam, da je to dobra podlaga za nadaljne delo. Žogica je sedaj na strani sveta. In upam, da bo svet zauzel enako stališče kot mi, to pa je, da branimo potnike in njihove pravice. Hvala. Sedaj pa je prišla v dvorano gospa Doc. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se oglasim. Gospod predsedujoči, kot poslanka iz Severne Irske, ki je na samem periferiju Evrope, se še preveč dobro zavedam, s kakšnimi ovirami se soočajo državljani v moji državi, zaradi naprimer odpovedi letov, zaradi dolgih zamud. Pozdravljam to razpravo o tem, kako lahko najbolje zaščitimo potnike. Če želimo zagotoviti gospodarsko rast, moramo spodbujati podjetja, podjetnike in tudi turizem. To pa lahko storimo tako, da se bo naša delovna sila dobro počutila na tem področju. Poskrbeti moramo za takšne okoliščine, da se bodo tudi potniki z veseljem posluževali letal. Pomembno je, da imajo potniki, katerih leti bodo odleteli z zamudo, enake pravice do nadomestile nočkodnine kot potniki, katerih leti so bili odpovedani. Mislim, da bi morali potnikom nuditi boljšo pomoč in podporo tudi v primeru, ko letalske družbe propadajo. Priznati moramo tudi priložnosti, ki jih ponuja letalski sektor v smislu ustvarjanja novih delovnih mest, gospodarske rasti in spodbude regionalnemu gospodarstvu. Letalske družbe običajno niso znatno finančno obremenjene zakonodaje. Mislim pa, da bi morali ohraniti ravnoteže, zato da zagotovimo nadaljne naložbe in nadaljni napredek. Hvala lepa, gospod Majsner. Ja. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, spoštovani George Bach, eh, opravil si odlično delo. To je velik dosežek za pravice letalskih potnikov, ki bodo sedaj izboljšane. Dejansko vsi vemo, kaj se lahko zgodi. Prtljaga je izgubljena, leti zamujajo in kasneje ne moremo uresničevati naših pravic. Vsem nam se je to že zgodilo. Sedanji predlog prinaša odločilne izboljšave predlog komisije George Bach še izboljšal, zato moramo to poročilo resnično podpreti. E, dosegli smo veliko e, izboljšav, imamo večje očkodnine za manjše zamude. E, vse skupaj je pri povezovalnih letih povezano tudi z izhodiščnim letališčem in ne samo za končno destinacijo. Prav tako smo definirali izredne razmere in imamo zahtevo po boljših informacijah. Od vsega začetka moramo zagotoviti preglednost, in tudi na letališčih morajo biti na voljo osebe, ki se jim potniki lahko pritožijo ali se pri njih informirajo. Prav tako imamo nekaj večje jasnosti, ko gre za glasbila in tudi ta zgodba o ročni predlagi, o ročni predlagi je nekaj, kar smo sedaj izboljšali. Eh, to pravilo o enem kosu ročne prtljage je bila pogosto žalitev za potnike. Eh, in eh, sedaj smo tukaj ustvarili več jasnosti. In kar se tiče Gibraltarja, ta seveda spada k Evropi in zato mora tudi Gibraltar dobiti zagotovljene enake pravice. Lichtenberger, bitte. Gospa Lichtenberger. Herzlichen Dank. Uh... Hvala lepa. Ta predlog. No, jaz sem svoj čas pri prestopanju leto ali pri zamudah izkoristila za to, da sem poprašala potnike, ali so že kdaj uložili pritožbe oziroma ali so kdaj dobili očkodnine. Rezultat je bil uh, zelo presenetljiv. Ljudje se spoh ne pritožijo, ker mislijo tako ali tako niso upravičeni do očkodnine in pa tisti, ki so se pritožili, morajo. Uh, pogosto trpeti dolge postopke, tudi če je neko sodišče v njihovem primeru že odločilo. Ta situacija se mora končati, zato sem bila prijetno presenečena, ko je, um, ko je komisar Kalas predložil predlog, ki je to situacijo še poslabšal, upoštevajo samo interese letalskih družb, potniki pa so bili samo nek moteči faktor pri teh letalskih družbah, nič drugega. Uh, Potem pomembno se mi zdi tudi vprašanje višje sile. Tam eh, v predlogu je bilo to tako zastavljeno, da so na enak način obravnavali izpad enega vijaka kot pa krizo z vulkanskim prahom. Um, tukaj moramo stvari um, urediti na razumen način. Vsak potnik ve, da letalska družba ni kriva, naprimer, za vreme. Eh, no, mi smo sedaj v poročilu eh, uspeli pravice izboljšati. Prosim za vašo podporo, poročila in pa predlogov. Nekaj mora biti jasno. Mi moramo braniti pravice naših potrošnikov, sicer bodo obstajale monopolne strukture, proti katerim si, se potniki ne bodo mogli braniti. Gospa Lichtenberger, ali sprejmete modri karton? Gospod Kramer. Eh, das, ich wollte fragen die ein handgepäck regel sprašujem o pravilu enega kosa ročne prtljage ali to ni diskriminajoče za ženske če sem moški lahko imam samo kovček če imam kot ženska sabo še torbico pa moram za to plačati komaj eh, poznam kakšnega moškega ki bi seboj nosil eh, torbico eh, Eh, ali se vam ne zdi to diskriminatorno do žensk, gospa Lichtenberger? Ja, v prvi vrsti je to diskriminacija eh, moških ali žensk, ki eh, prestopajo in ker pogosto so, ta, so ti časi prestopanja dolgi, želijo imeti s seboj tudi osnovne potrebščine v ročni prtljagi. Jaz naj povem, da je moja prtljaga že 17-krat bila uh, izgubljena in zato imajo nekateri pomisleke pri tem, da bi čekirali prtljago, kaj ti nikoli ne moreš biti pripričan, če boš to prtljago res še kdaj videl. Hvala. Hvala, gospod Filip Bradburn, da bi sedaj besedo. Hvala lepa, predsedujoči. V zadnjih nekaj mesecih smo se ukvarjali s tem besedilom, s katerim bomo izboljšali življenje na milijone državljanov. Nekatere letalske družbe, nekatere zgolj, so omejevale pravice potnikov do ustreznega nadomestila oziroma očkodnine, kadarkoli je prišlo do resnih zamud na potovanju. Spremembo tega zakonodajnega akta in z novim celovitim seznamom izrednih razmer bomo zapolnili tiste vrzeli, ki so jih letalske družbe uporabljale, tako da bodo sedaj tudi potniki iz mojega volilnega okrožja upravičeni do nadomestila, kadar bi se letalske družbe želele skličevati na tehnične pomankljivosti. Poleg tega smo nekaj storili tudi v zvezi z dovoljeno prtljago. Potniki sedaj ne bodo več kaznovani, zato ker bodo pred vstopom na letalo še kaj kupili na letališču. Potem je pa tu še vprašanje Gibraltarja. Če ne bomo sprejeli tistega, kar piše v zvezi z Gibraltarjem, ne bom podprl tega besedila, zato prosim, da podprete predloge sprememb v zvezi z Gibraltarjem. Hvala lepo, gospod Omarži. Hvala, predsedojoči. Ne bom dal, krat bi vas samo opozoril na to, kako ravnajo spotniki, ki potujajo v oziroma prihajajo iz ultraperifernih regij. V uredbi so ti leti opredeljeni kot leti izven Evropske unije. To je proti vsem načelom ki so v veljavi. Namreč tudi ultraperiferne regije so del Evropske unije, iz tega logično izhaja, da bi morali tudi ti potniki biti upravičeni do enakih nadomestil, ne pa do nižjih nadomestil. Uležil sem kar nekaj predlogov sprememb, s katerimi želim popraviti to stanje. Prosim kolegice in kolege, da jih podprejo. Hvala. Hvala lepa, gospod Dartmouth. Uh, Hvala predsedujoči imam to čast, da zastopam Gibraltar in državljane v Gibraltarju. Sedaj se oglašam zato, ker bi rad eh, izpostavil morebitne težave, s katerimi se bodo soočila gibraltarska letališča. Španska vlada sistematično in celo sovražno izvaja prepodrobne nadzore na meji med Španijo in Gibraltarjem, zaradi česar prihaja do nedopustnih dolgih zamot. Večinoma zaradi tega trpijo španski državljani. Ker obstajajo težave na kopenski meji, je letalski prevoz seveda prednosten. Kar nekaj poskusov je že bilo opravljenih tudi strani naših poslancev, da bi zadušili pravzaprav letalski prevoz na Gibraltar in z Gibraltarja. Do tega ne sme priti, kajti to je sramotno, zato prosim, da podprete predloge sprememb s tem v zvezi. Še nekaj bi rad povedal. Stalno poslušamo. Hvala lepa. Boste sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod poslanec. Zdi se, da imate slab spomin, ko gre za Gibraltar. Dejstvo namreč je, da incidenti, do katerih prihaja v tem območju med Gibraltarjem in Španijo, nadzirajo tudi inšpektorji. Namreč ti inšpektori preverjajo, ali prihaja do kakršnih koli ekscesov izven šengenskega območja. Ne vem sicer, kakšne so pristojnosti inšpektorja, ampak lahko vam povem, da ni nobenih ekscesov. Mi se želimo na tem področju predvsem izogniti tihotapljenju tobaka s tem nadzorom. Hvala lepa, gospod Grandes Pasqual, kolega Dartmouth. Dragi kolega, naj vas pomirim, imam odličen spomin. mislim, da imam celo boljši spomin kot vi. Komisija je res opravila obisk na tem območju. Komisija je neumno in predvidljivo španski vladi podelila šest tedensko naprejšnje obvestilo in španski organi so v tem obdobju počistili pač svoje neumnosti. Do zamud še vedno prihaja in tako vas kot vaše kolege bi moralo biti sram zaradi tega. Jo. Hvala lepa. Gospod Rike. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Bahu za upravljeno delo pri tem vprašanju. Predlog komisije se je nanašal na pravice potnikov, če pride do zamude leta, če pride do zavrnitve ukrcanja. Parlament je svojimi predlogi še okrepil pravice potnikov tudi s pomočjo predlogov sprememb in s pomočjo tega poročila. Sodna praksa sodišča jasno nalaga zakonodajalcem, da se lotijo tega vprašanja. Ne želimo, da bi potniki doživljali kakršenkoli stres zaradi zakonodajnega okvira. Mislim, da bodo sedaj potniki bolje zaščiteni njihovi njihove pravice so še večje, kot so bile opredeljene v prvotnem predlogu komisije. Jasno tudi piše, da morajo letalske družbe in vsi nacionalni organi izvajati dosledno to zakonodajno besedilo. Mi je pa žal, da kolegov nisem uspel prepričati glede zavrnitve ukrcanja. Tu je bilo kar nekaj pridržkov. Če nekdo kupi letalsko vozovnico, potem mora ta vozovnica biti obravnavana kot pogodba, to je zapisano v besedilu. Če nekdo kupi letalsko vozovnico, ima pravico do sedeža na letalu zaradi kakršnih kolikih razlogov mu te pravice ne smemo oduzeti. Je pa res, da je treba poskrbeti za varnost potnikov, naprimer, če gre za teroristični napad ali za kakšne druge grožnje. Zavrnitev krcanja, ki jo danes doživljajo potniki na podlagi arbitražnih odločitev, pa je nedopustna. Ne želim, da bi kolegi, ki jih to zadevali, ki jih bo zadevalo nekoč v prihodnje, obžalovali, da niso upoštevali to vrstnih težav. To je edino obžalovanje, ki bi ga rad izrazil predsedujoči. Hvala, gospe in gospodje, prosim vas za razumevanje ne morem več sprejeti nikogar v postopku modrega kartona, ki je že postavil vprašanje in ki je tudi na seznamu govornikov. Ehm, dati moramo možnost tudi tistim, ki še niso prišli do besede. Naslednja govornica je gospa Jala Sender. Hvala lepa, predsedujoči. Deset let je minilo od sprejetja prve uredbe, ki je urejala pravice potnikov v letalskem prometu. V omestnem obdobju smo uredili tudi pravice potnikov v letalskem in cestnem prometu. Dobro je, da izboljšujemo tudi pravice potnikov v letalskem prometu. Izboljšali bomo njihovo obveščenost, predvsem, ko gre za ulaganje pritožb, ko gre za uveljavljanje pravic. Hvala lepa poročevalcu Bahu, ki je bil še posebej občutljiv za ta vprašanja. Upoštevati je treba tudi, naprimer, hmm družine, ki potujejo z otroki, družine običajno seboj vzamejo tudi vozičke. Vozički bi morali biti na voljo takoj ob izkrcanju z letala, potem so tu še glasbila. Kar nekaj predlogov sprememb smo vložili, naprimer družinam z majhnimi otroki, ter invalidnim osebam smo želeli omogočiti, da bi se vozički lahko pripeljali neposredno do vhoda za ukrcanje. Potem smo slišali tudi, kaj se bo dogajalo z torbicami žensk, kaj se bo dogajalo z vrečkami z nakupi na letališču. Dobro je, da smo te stvari uredili. Neko letalska družba, ki jo ne bom sedaj imenovala, je na tem področju povzročala še posebej veliko težav. Kaj se zgodi potem v primeru nesolventnosti družb? Od družb sedaj zahtevamo, da zavarujajo potnike v tem primeru. Mislim, da bi morali bolj upoštevati tudi nadomestila in očkodnine. To bi morali periodično, če ne vsaj redno posodabljati. In upam, gospod komisar, da boste kmalo podali predlog s tem v zvezi. Poleg tega bi morale letalske družbe zagotoviti dostop do storitev in do vode, zlasti, če prihaja do zamude, ki je daljša od ene ure. Hvala lepa, gospa Majsner. Eh, prav imate, naredil sem napako. Saj ste se že prej javili k besedi, ampak jaz sem to spregledal, tako da gospa eh, lahko zastavite vprašanje gospodu Rikeju. Hvala lepa. Želela bi vprašati kolega Rikeja, ki me sedaj ne posluša. Dominik, prosim, da me poslušaš. Gospod Rike, eh, gospa Majsner ima vprašanje za vas. Kolega Dominik eh, Rike. Govorili smo o sovražnosti do ženske zaradi pravice uh, enega kosa ročne prtljage. Ali niste mnenja, da bi lahko ravno s tem predlogom to spremenili, da bi ženske lahko vzele na letalo svojo torbico, ne da bi bile ob tem uh, diskriminirane? You, Hvala lepa, gospod Rike. Seveda se strinjam s to pripombo, Gizin Meissner. Ampak najprej se moramo dogovoriti o tem, kaj je to torbica. Če gre za majhno torbico, ki jo odnesete seboj na večerno zabavo, je to nekaj drugega, kot je naprimer velika torbica, ki je pravzaprav tako velika kot kovček. Tako da vse je odvisno od interpretacije. Hvala lepa, gospod Benjon. Hvala, predsedujoči. Ta zakonodajni akt daje pravice potnikom, ki potujajo z letališč v Evropski uniji. Mi je žal, da nismo Gibraltarja vključili. Vključili ga bomo, če bodo sprejeti predlogi sprememb, kajti tu gre na vse zadnje za temeljne pravice. Že trenutno veljavna zakonodaja se ni najbolj enostavno izvajala, še zlasti so mu imeli težave z izrednimi razmerami. Civilno letalstvo v Združenem kraljestvu ima precejšne težave s tem terminom in obrazložitev, ki smo jo podali, je sedaj v veliko pomoč. Besedilo bo ponudilo več jasnosti, več preglednosti, kadar je potnik upravičen do nadomestila, ga bo tudi dobil, tudi če ne gre za izredne razmere. Veliko smo slišali o prtljagi, pravilo enega in dveh kovčkov. Sam sem predlagal, da bi morali za osebe z omejitvami invalidne osebe imeti pravico, da jih nekdo spremlja in ta druga oseba naj ne bi bila dolžna plačati vozovnice. Liberalni demokrati se zauzemamo za pravice potnikov, za poštenost do potnikov in ta zakonodajni akt nam bo prinesel prav to. Eh. Gospod Kramer. Gospod uh, predsedujoči. Gospod Kalas, po vašem predlogu bi odpadlo vsaj 50 odstotkov pritožb. Tudi sodbe sodišča, da je zamuda tri ure dovolj za očkodnino, bi postala brezpredmetna, ker vi predlagate pet ur. Ne vem, zakaj imate v glavi samo interese letalske družbe. Za predlogom Bah smo sedaj te prage znižali, ampak pravzaprav je vse skupaj še slabše kot uh, osnovna zakonodaja, ker takrat si dobil očkodnino že pri zamudi dveh ur. Eh, tudi pri drugih eh, načinih prevoza smo um, še nismo ustrezno rešili vsega, pri vlakih imamo že odškodnino pri enourni zamudi. Če se vedno gleda samo na interes dobičkov letalskih družb, ki tako ali tako dobijo 30 milijard evrov od državljanov, ker, uh, eh, zarad, ker za primerjavo od železnice ne plačujejo davka na dano vrednost. Te uh, nepravice je treba odpraviti, to bi bila vaša naloga. Kolege Fitzbezen Flasak. Hvala, gospod podpredsednik Flasak. Aktualni navrh narizanji. Spoštovane dame in gospodje, ta predlog uredbe o pravicah potnikov je v bistvu zadeva, ki gleda na to problematiko z očmi potnika in njegovih pravic. In vsi vemo, kako je s težavami pri leti, ki so sestavljeni iz več prestopanj, z neuporabljenimi vozovnicami in z obveščanjem potnikov. V tej luči vidim tudi te predlagane določbe. Vendar kljub najboljšim namenom vidim, da je nekaj teh določb zastavljenih ali preambiciozno ali pa preveč ohlapno. Namreč ni treba vsakomu ravno vse prinesti na pladnju ker tudi eh, letalske družbe morajo imeti določen manevrski prostor in ne moremo od njih zahtevati toliko podrobnih zadev, da bodo na koncu morali zvišati cene zaradi tega. Zato mislim, da moramo še izboljšati predlog. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cenim poročilo Bah, ker je res izjemno dobro poročilo. Kaže tudi na to, kako pozitivno vlogo lahko parlament odigra kot so zakonodajalec v področju soodločanja. S tem besedilom bomo vzpostavili ravnotežje in speljali tudi reforme na področju letalskega prometa. Potnik je bil najbolj ogrožen v tem kontekstu in s tem poročilom bomo to popravili. Potnikom bomo ponudili večjo varnost, večjo zaščito. Včasih so se potniki res znašli v okoliščinah, kjer so bili povsem nemočni. Določene zadeve so se izboljšale s tem besedilom, ne bom sedaj našteval vseh, ker nimam dovolj časa. Govorili smo naprimer o zamudah, kdaj je potnik upravičen do očkodnine, potem kaj se zgodi, če pride zaradi zamude, ko je letalo priklenjeno na pisto, po dveh urah bodo potniki imeli pravico, da se izkrcajo iz takšnega letala. Kolegice in kolegi, mislim, da je to vprašanje, ki zadeva čisto vse nas, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo. Potem je pa tu še izjava, ki jo komisija ni popravila v primerjavi z prvotnim predlogom. Vi menite, da ne bi smeli izvajati določenih določb, če se stranki med seboj dogovorita. Naprimer, če se dve prijateljski državi pogovarjata o nekem vprašanju, ki bo slejko prej merodajno. Zdi se mi, da je to razlog, zaradi, česa, zaradi katerega smo uporabili rešitev, ki so menjo besedilo. Hvala. Simpson, Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za to odlično poročilo in tudi komisiji, da se je končno lotila tega vprašanja. Uh, Eh, zanimivo pa bi bilo tudi obrazložiti, zakaj je nujno potrebna taka ureditev. Zakaj? Zaradi tega, ker sedanja uredba ni zadostna, se zlorablja in tudi nacionalni zakonodajalci poskušajo to zlorabljati na način, da se izogibajo svojim odgovornostim, ne ukrepajo proti določenim letalskim družbam in iščejo lukne v obstoječi zakonodaji. Zato eh, mislim, da je skrajni čas, da prekinemo to srečno obdobje za vse letalske eh, družbe. Velik odstotek eh, potnikov je prizadet zaradi zamud in le dvem odstotkom uspe, da uveljavijo svoje pravice, ker se letalske družbe vedno znova sklicujo na neke izredne okoliščine, tehnične probleme in podobno, kar je vse zelo ohlapno in skrajni čas je, da prekinemo s to prakso in luknjo v zakonu in da jasno opredelimo višjo silo. Ker jasno je treba povedati letalskim družbam, če se vašo, vaše letalo pokvari, je to vaša odgovornost. In če je zaradi vaše odgovornosti nek let odpovedan, potem plačate tudi za to. Mislim, da moramo oblikovati tako zakonodajo, da ne bodo možne nove lukne v zakonu in mislim, da je treba jasno in odločno povedati letalski industriji, da gre tukaj za pravice potnikov in ne za pravice letalskih družb. Zato moramo to vsi podpreti. In poleg tega bi rad še videl, da bi se v praktičnih uh, pojmih izražali tisti, ki pravijo, da taka ureditev ni potrebna. Če pogledamo, kaj vse se je dogajalo avgusta 2012 in kako potniki, ki so bili močno prizadeti zaradi odpovedanih letov, niso prejeli nikakršne očkodine, potem mislim, da ne rabim nadaljne utemelitve. Gospa Belbao. Hvala predsedujoči. Ta uredba je nujno potrebna, če želimo v tem sektorju razrešiti globalni problem, ki zadeva državljane in letalske družbe z vseh držav članic. Istočasno pa ta zadeva ogroža tudi našo konkurenčnost. Predhodna uredba ni bila dovolj dobra. Z novo uredbo poenostavljamo tudi pritožbene postopke, opredeljujemo, kdaj je posameznik upravičen do očkodnine, opredeljujemo samo očkodnino. Potniki so sedaj upravičeni do boljših informacij, natančno predeljujemo tudi, kaj se zgodi, če kdo kupi vzovnico preko spleta. Nudene pomoči, nudene informacij, to je tisto, kar je pomembno. Potem je tu še vprašanje, kaj se zgodi, če potnik v primeru povratne letalske karte ne koristi odhodnega leta, ali se mu v tem primeru lahko zavrne okrcanje ali ne. Potem je tu vprašanje, kaj se zgodi, če kdo želi seboj na letalo vzeti tudi glasbilo. Vse te zadeve vplivajo na potovanje potnikov. Omenjamo tudi invalidne osebe oziroma osebe, ki imajo določene omejitve. Tem bomo prav tako olajšali potovanje v prihodnosti. Hvala lepa, gospa Garling. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalcu za to dično poročilo, potreba po varstvu pravic eh, potnikov je res pereča. Mislim, da je odlično pravil svoje delo, vendar moram vseeno kritizirati odbor za promet, ki ni uspel uveljaviti predlogo spremembo v zvezi z Gibraltarjem. Mislim, da preprosto ni utemelitve, da bi se državljane Evropske unije, ki živijo na Gibraltarju, izključilo iz uživanja pravic potnikov. Gre za totalno diskriminacijo in s tem se jih prikrajša za njihove temeljne pravice. In mislim, kje druge bi sploh lahko temu parlamentu prišlo na misel, da bi podprl kaj takega. Zato se mi zdi prav neverjetno, da je pristojni odbor zamudil to priložnost, da jasno pove svoje mnenje in da prekine s to diskriminatorno prakso. Če bi sama uspela spregovoriti odločne v imenu državljanov Gibraltarja, bi še enkrat povdarila, da smo mi tukaj tisti, ki moramo uveljaviti njihove prvice. Najlepša hvala, gospod Marinesku. Najlepša hvala, predsedujoči. V zadnjih nekaj letih smo bili priče zmanjšanju ravni kakovosti storitev za potnike v letalskem prometu. Vidi se, da se potniki tudi prepogosto odločijo, da ne bodo uložili pritožbe ali zahtevka za nadomestilo, ker so postopki prezableteni in v glavnem se ne izidejo nikoli njim uprid. Zato potrebujemo kontaktne informacijske točke, ki se bodo ukvarjale s podobnimi težavami in s pravicami potnikov v primeru odpovedi ali zamude leta. V primerih, ko prihaja do daljših zamud, več kot dve uri je treba potnikom zagotoviti tudi hrano in pijačo in to morajo priskrbeti letalske družbe. Potem gre tu še za različne druge oblike nadomestil, ki pripadajo potnikom in moramo imeti tudi določene zahteve po utemeljitvah eh, doslej neskončnega seznama izjemnih okoliščin in tehničnih težav. V vsakem primeru bi višja kakovost storitev bila v interesu tako letalskih družb kot eh, potnikov. Želim se eh, zahvaliti gospodu Bahu za zelo dobro uravnoteženo poročilo. Hvala. Gospa Olga Šehnalova. Vážený pane komisaři, kolegyně a Najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, dovolite mi naj se najprej zahvalim poročevalcu za zelo dobro upravljeno delo na tem poročilu, ki pomeni resen korak naprej v izboljšanju potniških pravic v letalskem prometu. To je zelo zapleteno vprašanje in rezultat tega je, da le dvem odstotkom potnikov, ki bi lahko terjali nadomestilo, na koncu koncev pripade kakršnokoli nadomestilo. Potniki se prepogosto ne zavedajo svojih pravic in zato sem zelo zadovoljna, da to poročilo res pomeni velik korak naprej v izboljšanju uveljavljena pravic potnikov. Glede predlaganih sprememb v zvezi eh, z letalskimi Vozovnicami pa menim, da je odlično, da se na nje doda tudi osnovno obvestilo o pravicah potnikov. Poleg tega menim, da je treba natančaj obdelati tudi določila o nadomestilih potnikom v primeru nelikvidnosti letalskih družb. S tem se ukvarjamo že od leta 2009, ko je prišlo recimo do propada družbe Sky Europe in drugih. Zaradi tega bi bilo res dobro, da bi države članice poskrbele tudi za izvensodno poravnavo, s pomočjo katere bi se lahko potnikom zagotovilo nadomestilo v takih primerih. Sicer pa podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospod Watson je naslednji. Hvala, predsedujoči. Sam zastopam jugovzhod Anglije in tudi Gibraltar. In tukaj gre v bistvu res za nezaslišano izključevanje Gibraltarja. Po kordovskem sporazumu iz leta 2006 je Španija rekla komisiji, da ne bo več zahtevala izključitve Gibraltarja iz sorodnih ukrepov in če pogledamo tudi mednarodno pravo in sporazum o odprtem zračnem prostoru, je spet uh, postalo jasno, da Gibraltarja ne gre izključevati. Tukaj pa spet vidimo, da imamo izključitveno klauzulo ravno za Gibraltar. To se mora nehati. Mislim, da je prav neverjetno, da se to lahko dogaja tudi pri nas v odboru za promet. In tako v parlamentu kot pri svetu se ljudje sprašujejo, zakaj se pogovarjamo o vprašanjih suverenosti namesto da bi se pogovarjali o pravicah potnikov. Tukaj gre namreč za pravice vseh državljanov Evropske unije, vseh, ne glede na to, odkot prihajajo Španije, Anglije ali Gibraltarja, kadar uveljavljajo svoje pravice. Zato zahtevam še enkrat zelo odločno, da se ta izključitvena klauzula ukine in se podprejo enake pravice za vse. Hvala lepa, gospod Zile. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar. Začel bi seveda najprej s pohvalo in zahvalo gospodu Bahu za dobro upravljeno težavno nalogo. Vsi vemo, kako pomembno je uveljaviti določene vidike pravic potnikov. E, ugotavljamo, da letalske družbe od sedaj naprej ne bodo več mogle kar tako preklicati polovice letalske vozovnice samo zato, ker nekdo ni preprosto letel z odhodnim letom. In potem je preprosto neverjetno razumeti, kako bi to bilo videti, če bi se uveljavljalo tudi na drugih področjih. Naprimer, če bi kupili karto za gledališče, pa ne bi prišli na začetek predstave, potem bi vam onemogočili, da vidite naslednje dele predstave. In prav tako je tu še nekaj doslej popolnoma. Eh, neverjetnih ukrepov, če eh, so ljudje pač predolgo čakali v letalu, zaprti zaradi zamude, bi morali omogočiti, da izstopijo. Predsedoči je prekinil govornika zaradi predolgega govora. Gospod Birger, hvala lepa. Skrajni čas je bil, da poskrbimo za pravice letalskih potnikov, še zlasti v primeru, ko ljudje letijo pogosto in se jim te pravice dnevno kršijo. Tukaj so predvidene tudi rešitve, ki bistveno izboljšujejo predlog komisije. Dobro je, da smo uspeli najti te dobre rešitve. Eh, kaj smo dosegli? Kaj je bistveno, kar smo dosegli? Samo nekaj točk bom omenil. Najprej očkodnine za zamude so sedaj izboljšane, poenostavljene in predvsem zvišane ni več uh, politike neizkoriščene vozovnice. Torej, potnik bo lahko izkoristil tudi samo povratni let. Uh, ne bo več izgovarjan na tehnične težave, če je nek let izpos, eh, odpovedan. Zato, ker smo poskrbeli za natančne definicije tehničnih napak. In tudi ne bo več šikaniranja pri ročni prtljagi, ampak bo potnik že pred nastopom na let imel jasne informacije o tem. Dobro se mi zdi tudi to, da bomo imeli informacijske točke na osrednjih delih letališča, ne pa v nekem skritem kotu, kot eh, se to pogosto dogaja danes. Dobro je tudi to, da bodo pritožbe rešene hitro. Eh, veselim se, da smo v interesu letalskih potnikov uspeli doseči vse te rešitve. Hvala. Hvala. Kolega Jörg Leichtfried. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bo gospod komisar. Eh, gospod poročevalec, čestitati vam moram. Poročilo je dobro in eh, delo je bilo zelo težko, kajti. Najprej smo dobili predlog komisije, ki je bil veliko bolj prijazen do industrije. To ni bil predlog za potnike, ampak predlog za letalske družbe. No, ampak sedaj smo dosegli številne izboljšave, eh, uspeli smo izboljšati področje ročne prtljage, tudi vprašanje izrednih okoliščin, razmer je sedaj bolje urejeno. In predvideli smo tudi konkretne ukrepe, konkretno pomoč. Kaj ti pogosto se zgodi, da potniki, ki obtičijo na nekem letališču, nimajo nikogar, na koga bi se lahko obrnili. Sedaj, imamo, sedaj smo razbili tudi sistem prakse letaliških družb, da če izpustiš enega v verigi večjih letov, ne moreš več izkoristiti drugih nobenega razloga ni za to, da bi moral potnik še enkrat plačati, če na drugačen način pride na destinacijo in se želi potem od tam vrniti. Dobro je, da je bil predlog komisije spremenjen tako, da je sedaj bolj v korist eh, potrošnikov in uh, in potnikov. Dobro je, da smo ravno pred volitvami, tako da tisti, ki sicer mislijo samo na industrijo, tu in tam pomislijo še na ljudi. Hvala lepa. Gospod Jim Higgins. Hvala predsedujoči. Podobno kot predgovorniki bi rad najprej čestitev prijatelju in kolegu gospodu Bahu za odlično pravno delo. Kot vsi vemo, so se v zadnjih letih zgodile temeljite spremembe v letalskem prometu, veliko večje število potnikov in uh, to je zelo dobro, še zlasti za oddaljene dežele in države, kot je Irska, naprimer. Vsi vemo, da se je s tem povečalo tudi uh, število nepoštenih praks in uh, goljufi in zaradi tega uh, ugotavljamo, da so obstale še vedno težave v zvezi s tolmačenjem in razumevanjem uredbe iz leta 2004 potniki so imeli še vedno težave pri uveljavljanju svojih pravic. In v veliko primerjih eh, se sploh niso zavedali svojih pravic, ker od letalskih prevoznikov prav gotovo niso dobili podatkov o tem. In s tem upam, da bomo eh, rešili z novo ureditvijo številne težave. Zaradi tega toplo pozdravljam jasnost tega poročila, kadar gre za nadomestila, za uveljavljanje pravic potnikov, še zlasti kadar gre za krivičo, za računavanje storitev, ki niso bile nudene in podobno. Prav tako upam, da bomo s tem pospešili razvoj manjših letališč in da bomo s tem tudi omogočili večjo dostopnost letalskega prometa za odmaknjene regije, ki, ena od teh pa je tudi tista, ki jo sam zastopam. Gospa Šujica. Smo nova članica Evropske unije. Zelo pogosto me sodržavljani sprašujejo, glede na to, da smo nova članica, kakšen je sploh eh, naš eh, način dela tukaj v parlamentu, kakšno vlogo opravljamo, kako zagovarjamo njihove pravice. In tole bo lep primer, da jim razložim za kaj gre. Kot veste, pri nas tu zelo pomembna povezava turizma in letalskega prevoza, ker je turizem zelo pomembna panoga, ki pomeni kar 15 odstotkov BDP-ja. Zato je pri nas zelo pomembno, da se uveljavijo pravice potnikov. In pomembno je, da imamo točne in pravočasne informacije, da poskrbimo za nadomestilo in strinjam se z vami, v zvezi s kompromisno rešitvijo zamude treh ur. Poleg tega pa menim, da je treba dati potnikom tudi vse ostale pravice in gospodu Bahu resnično čestitam za odlično upravljeno delo na tem dokumentu. Upam, da se bo tudi v praksi uspelo uveljavljati vedno več pravic potnikov in to ne samo v času pred volilnih kampanj, temveč tudi sicer in da se bo ta duh ohranil tudi v drugih poročilih enake pravice morajo veljati za celotno območje Evropske unije in to velja še zlasti, kadar gre za pravice potrošnikov, tu pa so potrošniki ravno potniki. Gospod Koša Adam je na vrsti. Bah, kolega, ma zemlji od Evekben, ki valjo munkat vegzete legitimno. Kolega Bah je v zadnjih letih opravil veliko odličnega dela ravno na področju potniških pravic v letalskem prometu. Spominjam se, da smo pred nekaj leti govorili o pravicah potnikov v cestnem prometu in vem, da je šlo za zelo težavno razpravo. Težko je bilo razložiti, da eh, invalidi in ljudje z drugimi težavami, recimo z mobilnostjo, doživljajo eh, hude težave pri potovanju. In zato me veseli, da skončno prihaja do priznavanja tega problema in da smo tukaj uveljavili določene zahteve v nasprotju z osnovnim predlogom komisije. Eh, močno pozdravljam ta velik napredek pri uveljavljanju pravic potnikov invalidov. Ponudniki storitev, v tem primeru letalske družbe, se morajo zavedati svoje obveznosti, da nudijo kakovostno storitev vsem in da morajo zagotoviti tudi pregleden sistem za uveljavljanje pravic potnikov. Prav tako pozdravljam tudi vključitev nevladnih in drugih organizacij v reševanje te problematike. Veseli pa me tudi, da se to zakonodajo zahtevamo tudi pravico do pomoči. Hvala, k besedi se je javil Andrejac Švab. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej čestitam komisiji, da je prevzela to pobudo in uh, podala predlog brez tega predloga bi bile pravice potrošnikov še naprej neka poceni priložnost za odvetnike in tega v Evropi ne želimo. Predlog komisije je bil potreben številnih izboljšav, ampak parlament je tukaj opravil svojo nalogo. Vendar pa osnovno vprašanje za letalske potnike v Evropi ni vprašanje očkodnine, ampak je ključno to, da želijo potniki priti na željeni cilj ob pravem času. To je bistvenega pomena. Točnost. Ne želimo ustvarjati odškodninskih ovir, ampak želimo letarsko družbo prisiliti v to, da eh, so lahko potniki pravočasno na počitnicah, da so lahko pravočasno na poslovnih sestankih. Zato gre, zato imamo pravila o odškodnini. In pa še druga točka, ki je pomembna, pravila očkodnine morajo tudi v realnosti delovati. Upam, da smo z organom za poravnavo sedaj naredili korak naprej. Tudi meni se je že zgodilo, da nisem dobil očkodnino za let, ki je imel dlje kot eh, tri ure zamude, ker so pač eh, našli neko višjo silo, na katero so se lahko izgovorili. In zanima me, ali bodo nova pravila takšne primere resnično izključila. Preveriti bomo morali, ali se bodo letalske družbe držale te zakonodaje oziroma ali bo za potnike še vedno tako težko uveljavljati njihove pravice. Hvala lepa, zdaj pa je na vrsti potopek Catch the Eye. Besedo dobi pet kolegov in kolegic. Najprej dobi besedo gospod Banki. Najlepša hvala, predsedujoči, drage kolegice, dragi kolegi. Zelo sem hvaležen gospodu Bahu. Mm -hmm za to, da se je lotil tega pomembnega poročila. Vsako leto namreč vidimo, da narašča letalski promet in ta trend se bo še nadaljeval. Zato je pomembno, da zagotovimo udobnost in varnost potovanja vsem tem številnim potnikom, prav tako pa tudi točnost letov. Zaradi tega je pomembno, da te zadeve ustrezno uredimo, predvsem da uredimo nadomestila potnikom, zato da bodo letalski prevozniki svojo obveznost na tem področju vzeli resno. Ta ureditev predvideva tudi kontaktne točke in informacijske točke, kjer se bodo lahko potniki oglasili za zahtevanje svojih nadomestil. Hvala, gospod Prindegast. Gospa Prindegast. Hvala lepa, predsedujoči. Ko pogledamo, kako se obnašajo določene letalske družbe, kar še pogosto jezi moje voljivce na Irskem, je to naravnost nezaslišano. Veliko krat, prepogosto se zgodi, da potnikom letalske družbe ne nudijo niti osnovne pomoči, da vedno najdejo neke izgovore, da izkoriščajo potnike in jih, jim kratijo osnovne pravice. In tudi od nedavne sodbe v primeri, ki jih so prišli pred sodišča, jasno kažejo na to, da je treba to področje natančneje urediti. In jasno je, da moramo te zadeve nadgraditi tudi nad sodbami sodišča v zvezi s pomočjo. Hvala lepa, čestitam poročevalcu. Äh, letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu stala prístupnejšou pre všetkých cestujúcich. letalski trg je v evropi razdrobljen in to je boljše za potnike ampak kakovost storitev se je pa poslabšala nekatere letalske družbe se gredo nepravično konkurenco na račun potnikov. Izkoriščajo pravne vrzeli, eh, na ta način se želijo odkrižati svojih odgovornosti. Meni se zdi to nespremljivo. Nespremljivo je, da potnikom ni dovoljeno ukrtanje na letalo, zato ker niso izkoristili vozovnice za pot na destinacijo. Eh, prav tako pozdravljam določbe, da morajo letalske družbe potnike sedaj bolje obveščati. Pozdravljam tudi idejo o standardnem obrazcu za pritožbe po vsej Evropski uniji v vseh jezikih. Hvala lepa. Gospod Danieli se naslednji. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, revizija te uredbe je nujno potrebna za to, da lahko zapolnimo sedanje pravne vrzeli in da izboljšamo predlog komisije. Ne želimo imeti takšne revizije uredbe, ki bi ustvarjala še več problemov, kot eh, jih imamo sedaj. Ogledati se moramo števila ljudi, ki so dejansko zahtevali očkodnino, pogosto so morali uh, um, iti skozi zelo težke postopke, da so lahko uresničili svoje zahteve. Sedaj moramo oceniti uh, te pravice. Te pravice morajo potniki razumeti kot samo po sebi umevne. In uh, tudi ta politika neizkoriščene vozovnice je nekaj, kar letalske družbe zelo izkoriščajo. Hvala lepa, gospod Tikal, gospod predsedujoči, gospod komisar čestitam poročevalcu. Nujno moramo izboljšati zakonodajo o pravicah letalskih potnikov, zasi ko gre za pomoč, očkodnine in zamude in ko gre za nacionalne organe, ki morajo naložiti sankcije tistim letalskim družbam, ki ne izpolnjujejo svojih eh, obveznosti do potnikov. Potrebujemo jasno zakonodajo, ki bo jasno opisovala pravice letalskih potnikov. Izkoristiti se moramo vsem morebitnim vrzelem, vrzelim, s katerim bi lahko letalske družbe mm, izkoriščale zakonodajo v škodo potrošnikov. E, pozdravljam izboljšave na področju informacij, kontaktnih točk na letališčih poenostavljene postopke za obravnavanje pritožb, poenostavljena in jasnejša pravila glede prtljage in pa izboljšave pravic uh, oseb z omejitvami gibanja. Hvala lepa. Trije ste se še javili k besedi tekom postopka CatchDI, uh, eh, tako da bom eh, poklical še te govornike, najprej na vrsti Rija Owen Reuten. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam gospodu Bahu za odličen rezultat, ki ga je dosegal. Dobro je, da smo vključili tudi predlog spremembe gospoda Baha, ki govori o reševanju sporov. Nacionalni organi trenutno um, objavijo samo končno izjavo, končno rešitev in to ne pomaga potrošnikom. Dobro je, da imamo neodvisno posredniško točko, ki lahko na poceni način pomaga potrošnikom, tako da jim ni treba oditi na sodišče. Drugič, na nizozemskem že imamo nekaj izkušenj za takšnim eh, organom, ampak eh, do sedaj še nismo zagotovili enakega izhodišča za vse. Vse letalske družbe morajo eh, sodelovati pri neodvisnem telesu za posredovanje in to moramo imeti v mislih, ko se bomo pogajali s svetom, gospa Kadenba. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar pozdravljam poročilo in pa predloge spremem, želela bi izpostaviti samo eno točko in sicer možnost, da bo do ljudi eh, z mm, omejitvami gibanja lahko eh, z invalidni ljudje bodo lahko sedaj eh, bolje izkoristili svoje pravice in potniki bodo, dobile, bodo dobili očkodnine v primeru zamud. Dobro je tudi to, da bomo imeli še daj sedaj informacijske točke na letališčih pri um, vulkanskem prahu smo videli, kaj se zgodi, če potniki obtičijo na letališču in ne morejo do informacij. Zlasti starejši ljudje, ki nimajo dostopa do interneta in uh, nimajo dostopa do vseh potrebnih informacij. Uh, o tem, kako lahko nadaljujejo svojo pot, kje lahko prenočijo in tako naprej. Hvala lepa, gospa Šaldemo, za naslednja. Tak for det. Ja, det er jo egentlig besønderligt, at... Uh... Hvala lepa. Zelo čudno je, da smo danes v tej situaciji. Evropska unija že ima zelo dobro zakonodajo, ko gre za zamude in odpovedi letov, ampak problem je v tem, da letalske družbe te zakonodaje ne spoštujejo. Zato je dobro, da je komisija se odločila dodatno pojasniti ta pravila. No, istočasno so pa ta pravila tudi razvodenili in to ni dobro. V odboru smo skušali te pomakljivosti odpraviti, ampak po mojem mnenju nismo šli dovolj daleč. Zaščititi moramo potnika. Ehm, ko gre za izredne razmere, zakaj je recimo stavka eh, neka višja sila? Letalske družbe najustrezno ravnajo za svojim osebjem, tako da osebi ne bo treba stavkati. Tudi to bi bila zaščita osebe in pa potnikov. Hvala lepa, s tem smo zaključili postopek HDI. Besedo dobi gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanci in poslanke za to razpravo. Eh, veselim se nadaljne konstruktivne razprave za parlamentom. Naslednji korak bo ta, da bo tudi svet določil svoje stališče um, pri tem pomembnem kosu zakonodaje, tako da se bodo lahko začela medinstitucionalna pogajanja k malu po evropskih volitvah. Ob zaključku želim povedati naslednje. Komisija meni, da je revizija zakonodaje o pravicah letalskih potnikov uh, Eh, zelo eh, konstruktivna, sedaj je zakonodaja bolj jasna, bolj učinkovito zaščiti potnike, eh, bolje pregledna. Veliko smo se naučili tudi iz krize za vulkanskim prahom. Um, ogledali smo si tudi interese letalskih družb, kaj ti letalske družbe trenutno delujejo v zelo težkih okoliščinah. Eh, tudi letalske družbe želijo preživeti in imeti določen dobiček. Zato moramo uravnotežiti interese obeh strani. Izogniti se želimo predvsem odpovedi letom, kar je najhujše, kar se lahko zgodi eh, potnikom ali pa letalskim družbam. Poskrbeti moramo za to, da pridejo potniki domov ali pa na željeno destinacijo. To je bila naša prednostna naloga med pogajanji in pripravami tega predloga. Hvala lepa vsem. Hvala lepa in ne nazadnje dobi besedo še poročevalec gospod Bach. <clears throat> Äh, Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam za njihovo podporo. Naš cilj je bil biti ambiciozni, pripraviti ambiciozno poročilo in to nam je uspelo in pravzaprav smo razočarani nad ravnanjem sveta. Kot komisar tudi sam upam, da bo svet sedaj bolj ambiciozen in da se bo, le, da se bo lotil tega dosjeja. To je v interesu naših potnikov. Nekatere letalske družbe so se že odzvale na naše zahteve, pri ročni prtljagi so nekatere letalske družbe že sprejele nova pravila in to je dobro. Razprava uh, je bila zelo plodna. Naj omenim samo še neke točke, o katerih prej nišem spregovoril. Torej, ti visoki stroški za letalske družbe. Mm, to ni argument. Samo dva odstotka potnikov dejansko dobi očkodnine in v proračunih. Eh, letalskih družb še pravzaprav sploh ne pojavlja postavka očkodnine za potnikov. Dobro je tudi to, da smo predvideli nekaj možnosti izven sodnega reševanja sporov. Jaz imam tukaj sicer določene pomisleke. Ne sme biti tako, da bi zaradi tega ogrozili delo sodišč. Potem glasbila, eh, tudi za to se že dalj časa zauzemam. nisem imel eh, možnosti se eh, ukvarjati z spremembo poti, tako imenovanim re-routingom. Tudi to je bistven del pravice letalskih potnikov. Eh, ta argument, da bi naj zaradi triurnih zamud praga triurnih zamud prišlo do večjih odpovedi, to se mi ne zdi utemeljeno. Letalske družbe so dobro organizirane, in lahko manjše probleme rešijo tudi znotraj uh, tega obdobja treh ure. Zahvaljujem se vsem za podporo in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa vsem govornikom. Razprava je zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Sedaj pa sledi. Naslednja točka na dnevnem redu gre za poročilo Moraes, pogoji in vstop. Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela. Besedo dobi poročevalec.